Good afternoon once again. Lepo pozdravljeni še enkrat, drage kolegice in kolegi. Čaka nas naslednje srečanje. Gre za javno predstavitev, ki jo organiziramo skupaj s pododborom za človekove pravice. In sicer gre za zavezanost svetovne politike na področju odgovornosti zaščititi. Na svetovnem vrhu leta 2005 so Združeni narodi organizirali srečanje, kjer so govorili o preprečevanju genocida, zločinu nad človeštvom in tako naprej. Danes bomo govorili o teh vprašanjih, o tem, kako so države zaradi tega prizadete. Odbor AFET vsako leto pripravi parlamentu in svetu priporočila, ki se jih upošteva za, prednost, za pripravo prednostnih nalog Evropske unije, ki jih potem leta zagovarja na Generalni skupščini Združenih narodov. Kolega Kovačev je pripravil ta priporočila za 72. zasedanje Generalne skupščine. 30. maja smo o tem glasovali v AFET-u, govorili smo tudi o odgovornosti zaščititi. Poročilo poziva, citiram, da naj nadalje okrepimo odgovornost zaščititi R2P kot pomembno načelo v državah članicah Združenih narodov. Človekove pravice, razvoj, boj proti konfliktom. Združeni narodi bodo še naprej igrali kritično vlogo na tem področju, državam bodo pomagali pri izvajanju odgovornosti zaščititi, spodbujali bodo tudi ta širši koncept varnosti ljudi in samo načelo odgovornosti zaščititi. Z menoj je moja kolegica, gospa Lovpiler, podpredsednica odbora za človekove pravice. Gospa Lohbiler bo dobila besedo, gospod Panceri se je danes opravičil, tako da, če bi prosim naredili kratek uvod. Hvala, gospod predsedujoča. Lepo je, da odbora za uh, zunanje zadeve in uh, pravne zadeve imata skupaj to predstavitev, kajti pred dolgo časa je že kar je uh, to, ta skupna seja potekala in Kofinan je rekel, da so uh, pravzaprav vojne današnjega dne, skrb jutrišnjega. In zelo dobro je, da preverimo, ali so vlade in mednarodna skupina skupno storili vse, kar eh, je bilo mogoče, da bi zaščitili človekove pravice, še preden je prišlo do morebitne vojaške intervencije. Zelo je zelo pomembno, da govorimo o tem tudi z vidika človekovih pravic v našem odboru eh, pod odboru za človekove pravice. In zelo veseli smo, da imamo tukaj tudi uh, Um, predstav, posebnega predstavnika OZN o odgovornosti za zaščito gospoda Šimonoviča. Ko govorimo o teh uh, državah, veliko krat govorimo tudi o možnosti, da bi izkoristili to načelo odgovornosti za zaščito. Naš pododbor za človekove pravice prav tako ko pripravlja poročilo na lastno pobudo glede odpravljanja kršitev človekovih pravic v okviru um, zločino proti človečnosti v okviru z, um, vključno z genocidom. Tako da tudi v tem poročilu bomo govorili o konceptu odgovornosti za zaščito. Uh, Eh, glede na to, da sem samo skočila na to sejo, menim, da bomo tudi v naši resoluciji govorili eh, tudi o eh, tem, da bo tudi prihodnja generalna skupščina OZN govorila o tej isti odgovornosti za zaščito. Tako da je to pogosto uh, Eh, tema, ki jo obravnavamo. Torej, najprej bomo prisluhnili eh, posebnemu eh, odposlancu OZN, gospodu Šimonoviču, potem pa imamo tukaj še gospoda profesor, gospoda oziroma doktora Simona Evansa, izvršnega direktorja v Globalnem centru za odgovornost za zaščititi, profesora Erika De Davida, profesora za mednarodno pravo na Uni Svobodi univerzi v Bruslu, hkrati pa je potem tukaj uh, tudi še uh, predstavnik kontaktne točke. Torej, veliko uh, odličnih zonanih sodelavcev imamo uh, Eh, z nami, tako da bi predlagala, da najprej damo besedo gospodu Šimonoviču. Najlepša hvala, spoštovani sopredsedojoči, eh, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodi, dovolite, da se najprej zahvalim organizatorjem, da so to temo odgovornosti za zaščito dali na dnevni red te predstavitve, ter da so me uh, povabili k sodelovanju. Zame je to velika priložnost, da vas informiram o trenutnih izzivah na področju R2P in da izrazim tako svoje skrbi kot tudi upanje. Vesel sem, da boste med to predstavitvijo imeli možnost prisluhniti tudi gospodinu eh, Simonu Adamsu, ki je moj kolega in prijatelj, s katerim veliko delujem eh, in sodelujem v New Yorku, in da boste prav tako imeli možnost prisluhniti spoštovanemu akademiku gospodu Davidu in gospodu Lefleju. Torej, sestava tega panela kaže, da moramo skupaj delati na tem a, principu. Mednarodna združenja, organizacije, civilna družba, nevladne organizacije, akademiki, pa tudi seveda države članice. Slišal sem, da je raven razumevanja tega načela odgovornosti za zaščito med poslanci različna, tako da bom zelo nakratko podal uvod v to načelo, na no potem pa bom povedal, kakšen je trenutni razvoj. Leta 2005 je uh, dokument o uh, rezultatih svetovnega vrha, ki so ga podprli predsedniki držav in vlad, podporil načelo odgovornosti za zaščito. Kaj pomeni to načelo? V prvi vrsti gre za obveznost posamezne države članice, da zaščiti prebivalstvo na svojem ozemlju, da ga zaščiti pred grozodejstvi, torej pred eh, genocidom, pred vojnimi zločini, pred zločini zopr človeštvo in tudi pred etničnim čiščenjem. Če države članice niso sposobne zagotoviti to vrstne zaščite eh, z vlastnimi sredstvi, potem je obveznost drugih držav in držav članic, da ji pri tem pomagajo. Vendar pa, če država očitno uh, ne izpolni te obveznosti, da bi zaščitila prebivalstvo na svojem ozemlju ali pa če sama sodeluje pri teh zločinih iz grozodejstva, potem je kolektivna odgovornost vseh držav članic, da zaščitijo prebivalstvo in da to storijo preko organizacije Združenih narodov, in eh, tudi preko Varnostnega sveta OZN. Seveda lahko to ukrepanje ima različne oblike, od mirnih ukrepov, kot je eh, medijacija, do uporabe prisilnih ukrepov, kot so sankcije. In v zadnji oziroma v skrajni sili seveda eh, se lahko zatečajo tudi k sili. Evropski parlament je izkazal neverjetno zavezanost k načelu odgovornosti za zaščito od vsega začetka in ta zaveza je jasno odražena tudi v resoluciji Evropskega parlamenta iz leta 2013. Morda je najpomembnejša in najmočnejša resolucija o tem načelu, ki ga je kadarkoli sprejelo uh, to vrstno telo. Če tudi je uh, načrt za ukrepe pod imenom eh, konsenz za R2.5, nekaj, kar se nikoli ni oblikovalo. Kljub temu pa je te resoluciji sledilo veliko ukrepov. Naprimer, imenovan je bil gospod Lefle kot kontaktna točka za odgovornost za zaščito. Prav tako je bil ukrepljen sistem zgodnega obveščanja v zunanih službah pod kratico prizm, prizma. Naslednji ukrepi so bili tudi to, da je bila sprejeta strategija Evropske unije za zunanjo politiko, ki se prav tako pomembno sklicuje na odgovornost za zaščito. In nedavno je bil sprejet tudi konsens o razvoju, ki prav tako se sklicuje na odgovornost za zaščito. Zelo vesel sem, da ste organizirali to predstavitev in menim, da je ta predstavitev res uh, organ, uh, sklicana ob pravem času, kajti sedaj uh, se odgovornost za zaščito spoprijema z globalnimi izzivi, resnimi izzivi. Priča smo namreč premiku od vrednot in zunanje politike, ki temelji na pravu ta premik sedaj gre v smeri politike na nacionalnih interesih. Solidarnost in multilateralizem pravzaprav nista bistveno uspela. Podpora Evropske unije temu načelu odgovornosti za zaščito je zato nekaj, kar Organizacija združenih narodov visoko ceni. spoštovani evropski poslanci in poslanke, menim, da je ta odgovornost za zaščito sedaj na presečišču, da uh, so sedaj uh, bistveni časi. Zakaj? Kaj ti obstaja pravzaprav uh, precejšen razkorak med zavezanostjo k temu načelu in uh, trendom, ki se dogaja na področju grozodejstva. Od leta 2005 je to načelo veliko krat bilo imenovano. Več kot 100 predstavnikov držav članice sodelovalo na generalni skupščini OZN in vsako leto se pogovarjajo o tej, vsako leto, ko se pogovarjajo o odgovornosti za zaščito, poudarjajo svojo zavedanost temu načelu 50. Um, plus resoluciji Varnostnega sveta je bilo spretih na to temo uh, in tako dalje. Skoraj da vse mirovne operacije dan danes vključujejo v mandatu tudi zaščito uh, civilnega prebivalstva. Ampak, če si pogledamo, kaj se eh, dejansko dogaja, vidimo, da se število zločinov iz grozodejstva oziroma grozodejstev eh, večja. Če dalje več je sporov, torej eh, konfliktov, če dalje več je tudi smrti civilnega prebivalstva v teh konfliktih in če dalje večji je tudi delež civilnega prebivalstva ubitega v različnih konfliktih. Kaj to pomeni? Da so bodi si civilisti um, žrtve neciljenih napadov ali pa da so namenske tarče. V obeh primerih govorimo o grozodejstvih, o vojnih zločinih in če se ta praksa odvija tako široko in uh, sistematično, potem govorimo tudi o zločinih zopr človečnost. Seveda so vam posledice vsem znane. Imamo največje število beguncev po drugi svetovni vojni. Več kot 21 milijonov beguncev je po svetu in precejšnje število teh beguncev eh, se nameni v države Evropske unije, ko iščejo varno zatočišče. Torej, menim, da je načelo eh, R2 P na razpotju. Bodi, ga, bodi si ga bomo bolj učinkovito izvajali ali pa bo postavljen nekaj deklaratornega, kar bo izgubilo na pomenu. Kaj torej moramo storiti, kako lahko pomagamo? Če tudi tako situacija kot trendi eh, izkazujejo negativni razvoj. Menim, da še obstaja možnost, da temu naredimo konec in dovolite, da pojasnim, zakaj je sedaj pravi čas za to in pravi zagon za to. Kot prvo imamo novega generalnega sekretarja OZN, ki je eh, kot svojo prioriteto postavil preventivo. Pomembno je vedeti, da je odgovornost za zaščito del njegove celotne agende za preventivo, ki poudarja pomen preprečevanja zločinov eh, um, in grozodejstva. Če, bo, če so se njegove uh, reforme, kot jih je najavil, um, če se bodo sredotočile na pre, preprečevanje tovrstne, tovrstnih sporov, lahko to prispeva k večjim sredstvom in tudi k institucionalnim spremembam, ki bodo zbližale tri stebre OZN, varnost, uh, razvoj in človekove pravice. Vsi ti trije stebri bodo torej vključeni v preprečevanje grozodejstev. Jaz sem bolj ali manj nov na področju uh, odgovornosti za zaščito. Manj kot leto dni izpolnjujem ta mandat in prihajam pravzaprav iz drugega področja. Uh, prej sem bil pomočnik generalnega sekretarja za človekove pravice in ta tematika in to področje je bilo zelo operativno. Pravzaprav sem dejansko obiskal vse kraje, kjer so se dogajali uh, to vrstni zločini in to vrstna grozodejstva. In ugotovil sem, da je pravo merilo za uspeh OZN ne število poročil ali pa uh, resolucij, ki jih sprejmemo, temveč to, kar spremenimo na uh, terenu, ko ščitimo ljudi pred grozodejstvi. In to odgovornost iz prejšnjega mandata sem prenesel v trenutne naloge. Kaj je najpomembnejše pri tem? Izvajanje tega načela odgovornosti za zaščito v praksi. In če želimo to dej, načelo dejansko izvajati v praksi, potem je treba poskrbeti tudi za odgovornost, da se bo prevzemala odgovornost za zaščito. In dovolite, da z vami delim tudi dobre novice. Generalni sekretar je kot temo, svoje letnega poročila od R2P izbral temo odgovornost za preprečevanje. In s tem se konceptualna razprava pravzaprav prevaja v operativno izvajanje tega načela. Včeraj sem predložil poročilo z naslovom izvajanja odgovornost za zaščito, odgovornost za preventivo. To poročilo sem predložil generalnemu sekretarju, on ga bo sedaj preveril in potrdil, potem bo to poročilo prevedeno vse jezike OZN in 6. septembra bomo potem na generalni skupščini Eh, OZN imeli eh, neformalno, neuradno, interaktivno razpravo o tem poročilu. Če tudi poročilo še ni dokončno potrjeno, pa vam lahko že povem, kakšna so glavna priporočila za države članice, za nevladne organe in tudi, kak, kakšne so ključne zaveze generalnega sekretarjata OZN, ključno s generalnim sekretarjem. Dovolite, da začnem z priporočili državam članicam. Tisti, ki tega še niso storili, bi morali uh, imenovati kontaktno točko oziroma fokusno točko za odgovornost za zaščito. Vse države članice naj bi podpisale in ratificirale pogodbe na področju človekovih pravic, ki so relevantne za preprečevanje grozodejstev. Vse države članice bi morale oceno tveganja grozodejstev vključiti tudi v poročila, letna poročila univerzalnih pravic, ki jih predložijo uh, svetu OZN. Vse države članice bi morale uporabljati vse obstoječe mehanizme, bistve mehanizme, ti pa vključujejo tudi parlamentarne razprave. In s temi mehanizmi bi morale upraviti oceno tveganja, hkrati pa bi morale se o, pogovoriti o ukrepih, s katerimi bi lahko zapolnile vrzeli pri preprečevanju grozodejstev. Kaj bi to lahko pomenilo. Lahko bi šlo tukaj za proračunske razprave, torej ali se za preprečevanje grozodejstev namenja dovolj sredstev, potem to vključuje tudi letna poročila varuhov za človekove pravice. Nekateri parlamenti pa bodo morda želeli organizirati tematsko razpravo o preprečevanju grozodejstev ali pa bodo morda želeli vzpostaviti ali ustanoviti določene konkretne odbore ali pododbore, ki bodo posvečeni konkretno preprečevanju grozodejstev. Lahko vam povem, da kar zadeva ta priporočila, eh, glede tega sem se že povezal z določenimi mrežami parlamentarcev, z mrežami varuhov za človekove pravice, kot tudi z mrežami, ki skrbijo za človekove pravice in vsi so pripravljeni tukaj eh, delati v smeri praktičnega izvajanja teh priporočil in vsaki od teh mrež bom eh, pripravil tudi zelo praktičen osnutek eh, glede tega, kako bi lahko ta priporočila izvajali. Zdaj pa medvladni mehanizmi generalna skupščina bi morala sprejeti postopkovne odločitve glede tega, kako bi preprečevali eh, zločine in grozodejstva in to bi morali obravnavati na generalni skupščini. Na ta način bi se neformalna razprava pretvorila v formalno eh, razpravo o tem, kdo je odgovoren za preprečevanje grozodejstev na ta način bi to vrstna razprava imela več vzvoda, hkrati pa bi prišlo tudi do pisnega um, beleženja teh razprav. Proces letnih poročil bi moral v večji meri upoštevati načelo odgovornosti za zaščito. Načo nacionalna poročila naj bi vse bovala uh, oceno tveganja za grozodejstva, hkrati pa tudi nacionalne ukrepe za njihovo preprečevanje. Enake teme bi morali biti obravnavane tudi med razpravami o teh poročilih in uh, eh, preporočila, ki so potem rezultat tovrstnega pregleda, bi morala biti vsebovano v priporočilih. Celotna zamisel ni to, da sramotimo tiste države, kjer uh, prihaja do vrzeli pri preprečevanju grozodejstev. Ne, cilj je, da se mobilizira energija in podpora, vključno s podporo drugih držav članic, da bi se te vrzeli, te praznine zapolnile prav tako bi, zači, bi bilo treba začeti z odprto razpravo znotraj varnostnega sveta eh, glede njegove lasne vloge pri preprečevanju grozodejstev. In to vrstna razprava bi morala potekati vse enkrat na leto, morala pa bi biti tudi odprta ta odprava bi morala povdariti predvsem eh, odgovornost članic varnostnega sveta do drugih eh, članic, kar zadeva njihovo delovanje in nedelovanje pri preprečevanju grozodejstev. Pa še nekaj besed o sekretarjatu in o zaveza generalnega sekretarja. Sekretarjat bi moral še naprej um, pošteno ocenevati naše kolektivne napore glede uh, načela odgovornosti za zaščite. Hkrati bi morali zagotavljati v pogled na podlagi dejstev glede tega, kakšni so ukrepi, s katerimi naj bi se zmanjševalo tveganje grozodejstev. Sekretarjat bi moral tudi izboljšati sodelovanje med različnimi enotami eh, OZN, ki so eh, odgovorne za preprečevanje grozodejstev. Generalni sekretar pa bi moral eh, se zavezati tudi k uporabi 99. člena listine, tako da bi tveganja za grozodejstve pravzaprav predočil tudi varnostnemu svetu, če je to potrebno. Dovolite, da sklenem. Spoštovani evropski poslanci, imate zelo pomembno vlogo pri, pri tem, da se zazemate za izvajanje tega načela eh, in tudi imate pomembno vlogo pri odgovornosti za zaščito. Kot prvo ste eh, predstavniki Evropske unije in kot drugo ste parlamentarci. V teh eh, časih globalnih izzivov mora Evropska unija odigrati globalno vlogo pri uh, Eh, zagovarjanju načela odgovornosti za eh, zaščito in hkrati morate zagovarjati to, da more države članice prevzeti odgovornost za preventivo. Parlamentarci morajo tukaj odigrati zlasti pomembno vlogo. Poleg dolgega seznama ukrepov, ki eh, ste ga sami vključili v parlamentarno resolucijo iz leta 2020, 2013 glede odgovornosti za zaščito, bi morda lahko razmislili še o dodatnih ukrepih. Morda bi želeli imeti letno razpravo o preprečevanju grozodejstev in o vlogi različnih ustanov Evropske unije na tem področju. Morda bi želeli izkoristiti tudi že nekatere obstoječe razprave, ki so na vaši agendi, Eh, glede ocenjevanja tvegan in obravnave ukrepov, ki bi jih bilo mogoče eh, sprejeti. In s tem bi se lahko ozrli tako po državah članicah Evropske unije, pa tudi zunaj eh, njih. Torej lahko bi se ozrli tudi po vaši sosedski in po vsem svetu. Vem, da Evropska unija ni na vrhu seznama regij, kjer se uh, lahko zgodijo grozodejstva. Hkrati pa vam lahko zagotovim, da ni države, ki bi bila povsem prosta tega tveganja oziroma kjer tveganja za to vrstna grozodejstva resnično ne bi bilo. Res, da na tej predstavitvi sodelujeta oba in dva odbora, ampak morda bi to vrstna razprava uh, zadevala in zanimala tudi katere druge odbore Evropskega parlamenta. Ko evropski poslanci spregovorijo, jim svet prisluhne, tako da vas pozivam, da izkoristite v svoj vzvod, tako znotraj eh, lastnih ustanov, kot tudi globalno ter nacionalno, da bi okrepili načelo odgovornosti za zaščito. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se že razprave. Hvala lepa, gospod eh, Šimonovič, eh, ki je um, pravzaprav uh, prav tako Hrvat kot jaz. Hvaležna sem vam za vaše sugestije, za vaše predloge. Upam, da jih bomo slišali v razpravi še več. Naslednji govornik je profesor Erik David z Svobodne univerze v Bruslju. Izvolite, gospod David, na voljo imate deset minut. Euh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da ste mi dali besedo. Hvala za ta sestanek, hvala za vabilo. Moja predstavitev bo akademska, zato se nekoliko upravičujem. Ampak treba je zaščititi mednarodno pravo, dvoje bom omenil, dva dela. Najprej bom pokazal, da gre pravzaprav za nekaj iz preteklosti. Ta obveznost ščititi je zgodovinska. To ni nič novega pod soncem. Po drugi strani si bomo pogledali posledice, pravne posledice teh obveznosti. Najprej nekdanje pretekle obveznosti, ki so na plečih držav članic. Recimo, pogledajmo si ameriško izjavo neodvisnosti iz 18. stoletja, ne bom vsega bral, ampak eh, tam piše, da, citiram, se vlade oblikujejo med ljudmi zato, da zajamčijo pravico do svobode v iskanju sreče in tam imamo cel ta program. Ampak eh, že v 18. stoletju je bilo govor o tem, potem listina UZN, prvi člen cilji OZN so omenjeni zlasti v 300 stavku, berem. Treba izvajati mednarodno sodelovanje ob razvijanju in spodbojanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse. In tu imate še en vir, kot vidite, to ni nič novega. Gremo naprej. V času in pridemo do univerzalni deklaracijo o človekovih pravicah in tu imamo tudi 16. vodni izjavo o preambuli, kjer piše, da so se države članice zavezale k temu, da bodo zagotovile, da bodo sodelovali z OZN-om in bodo univerzalno izvajali človekove pravice in temeljne svoboščine. Torej vidite, da je vse to nekaj, kar je znano. Veliko je govora, tudi govorno se, da bi ščitili čez nekaj trenutkov bom prišel do tega izraza, ki ga imamo sedaj. Ampak že tu vidite premiso tega pravila, samega pravila. Pakt, ki se nanaša na človekov pravice, iz leta 1666 v drugem členu piše, da se države zavezuje, da bodo pakt to spoštovali in zajamčile. vsem posameznikom na ozemlju vse pravice, ki jim pripadajo. In odbor za človekove pravice, ki je bil ustanovljen s tem paktom, to, kar je bilo sprejeto leta 2004, pravi, da imamo tu pravne obveznosti glede spoštovanja in zajančenja vseh pravic. To velja za vse države in tu gre za izvajanje obveznosti, ki so negativne, torej, da ne bi posegali v te pravice, in so tudi pozitivne, torej, da je treba sprejemati potrebne ukrepe, da ne gre le za iluzije, da ne gre za nekaj namišljenega, ampak za prave pravice. In pravzaprav imamo tu skupni imenovalec in to je ta znana formula eh, pravnikov in sem strokovnjakov za eh, mednarodno pravo, torej to je ta dolžna skrbnost due diligence to pravilo izhaja iz eh, arbitraže, ki je potekala v Alabami že v 19. stoletju med Združenim kraljestvom in ZDA. To je vir teh obveznosti iz zgodovine. Bolj nedavni viri kažejo, in to tudi gledam, prvi odlomek resolucije Varnostnega sveta iz leta 2004 glede situacije v Darfurju. Varnostni svet je to spomnil na, citiram, da morajo vodje sudanske vlade poskrbeti za zaščito ljudi na ozemlju, treba spoštovati človekov pravice in ohranjati javni red in mir. In to je tudi ta končni dokument svetovnega vrha iz leta 2005 v okviru Generalne skupščine OZN-a, kjer imamo odstavek 138 in tam zelo uradno piše, da je treba poskrbeti za odgovornost za zaščito in tam piše, vsaka država imate obveznost zaščiti svoje prebivalstvo pred genocidom, vojnimi zločini, etničnim očiščanjem in zločini nad človeštvom, torej ta odgovornost, kjer je predvsem za preprečevanje teh zločinov, vključno zločinov, k vsem spodbudam, da pride do teh zločinov s vsemi ustreznimi sredstvi. Varnostni svet je spomnil na to pravilo več kot 60krat od takrat. Glede splošnih vprašanj, glede ščitanja civilistov, otrok v obroženih konfliktih, seveda je treba poskrbeti za to zaščito. Glede boja proti terorizmu, glede preprečevanje konfliktov glede trgovine z orožjem majhnega kalibra ali pa tudi lahko rečemo, da je varnostni svet to ponovil v različnih drugih situacijah v Gvineji, Bisao, v Burundiju, v Kongu, Libiji, v Jemnu, Slonokoščeni obali, Centralni Afriški republiki, v Mali, v Bosni in Hercegovini, v Siriji, v Sudanu in Darfurju, v Južnem Sudanu, v Liberiji. Torej, v vseh teh situacijah imamo to litanijo, imamo eh, to mantro, ki se ponavlja in sicer, da morajo vlade najprej poskrbeti za zvajanje te obveznosti ščitanja prebivalstva. Ampak ta obveznost ne velja le za države, velja tudi za mednarodno skupnost mednarodno skupnost. To je sicer nek nejasen pojem, ampak eh, gre tudi za to, da potrebujemo institucionalni načrt. In eh, tu se vračam na končni vrh iz leta 2005, kjer je generalna skupščina rekla in berem, tudi mednarodna skupnost mora v okviru OZN-a izvajati vsa diplomatska, humanitarna in druga mirovna sredstva, ki so primerna skladno s šestim in osmim poglavjem listine, zato da bi ščitili prebivalstvo pred genocidom in vojnimi zločini in tako naprej. In tu je dodano, tudi preko varnostnega sveta je treba upoštevati tudi listino skladu s sedmim poglavjem. In tu gremo še dlje, tu naj bi v varnostnem svetu sprejeli tudi vse prisilne ukrepe, zato da bi res poskrbeli za izvajanje te obveznosti ščitanja. In ta obveznost je postrijena tudi v praksi. In tu imam v mislih tri poročila, ki so zelo pomembna. Poročilo preiskovalnega odbora OZN-a glede Ruande. Leta 1999 je bilo oblikovano, potem imamo poročilo generalnega sekretarja OZN-a v glede uh, genocida v Srebrenici, prav tako leta 1999 in potem leto 2007, kjer je bilo oblikovano poročilo o Darfurju, vsakič se omenja ta odgovornost glede ščitanja prebivalstva. Pravilo je jasno, tu ne izumljam tople vode. Potem pa nekaj besed o posledicah eh, tega pravila, pravnih posledicah. Gre za pravilo mednarodnega prava. Ta obvezno ščititi po listini, mednarodnih institucijah, gre za to, da poskrbimo za ščitenje prebivalstva pred uh, groznimi zločini, ki jih lahko imamo nad prebivalstvom. Gre za pravilo mednarodnega prava in gre za nespoštovanje tega pravila, kar povzroča odgovornost držav ali organizacij. Torej, to imamo v besedilu, ki ga tu omenjam. Tu govorimo o snotku člena mednarodnega prava, torej to je teorija. Ampak časi se zgodi, da gremo iz teorijo v prakso. Zaenkrat še nisem videl nobenih takšnih zadev na mednarodni ravni, kjer bi postavili pod vprašaj odgovornost države, mednarodne skupnosti, da ne bi izpolnjevali teh obveznosti. Osebno sem v Ruandi pred časom skušal prepričati ozen, da naj upoštevajo vse, kar je bilo sklenjeno med ozenom in Ruando leta 1993, takrat, ko je Minua prišel v Ruando, da bi med drugim poskrbel za ščitenje prebivalstva, zlasti regija Kigalija. Potem je prišlo do izmenjave korespondence med ruansko vlado in generalnim sekretarjatom Ozena in oni so takoj zavrnili to ponudbo, zelo pogumno bi rekel, rekoč, ja, ja, tu gre vendarle za vprašanje mednarodnega prava in ta odbor ni pristojen za vsa ta vprašanja. Torej, to je tu nekoliko nenavadno, kaj ti generalni sekretarjat je potrdil, da odbor ni bil pristojen, ampak Ta komisija sama bi morala to ugotoviti, kajti tu gre za pristojnosti od pristojnosti, ampak dobro, pravniki to poznajo. Tu imamo vendarle to obveznost, ki ščiti, to lahko povzroči zelo resne pravne posledice zaradi odgovornosti držav članic ali podjetij, ki ne delujejo dobro. Ampak bolj nedavno vidimo tudi resolucijo Varnostnega sveta, ki je zanimiva. Kajti Tu ne gre za to, da mora države ščititi. To dan danes postaja takšna izjava, ampak države potrebuje potrebna sredstva, da lahko izpolnjujo svoje obveznosti ščitanja. In resoluciji glede Haitija piše, da morajo države imeti tudi policijo in druga finančna in logistična orodja za to, da lahko izpolnjujejo to nalogo. In to je pomembno kajte tu vidimo nekaj konkretnega, materialnega. Glede Somalije, bolj nedavno, recimo 14. junija letos smo videli, da je varnostni svet podal podobne izjave glede teh idej. Torej, države morajo delovati zakonito in tega ne smemo pozabiti. Gre za najljubša vprašanja profesorjev pri izpitih, ko sprašujejo študente mednarodnega prava, če lahko države silo posežejo v genocid? Odgovor je seveda ne, razen če nimajo izrecnega dovoljenja varnostnega sveta. Hvala za vašo pozornost. Thank you, professor David. Hvala, profesor David. Sedaj pa dr. Simon Adams, ki je izvršni direktor Globalnega centra za odgovornost ščitenja. Dr. Adams je tudi avtor različnih dokumentov o ščitenju in piše tudi o tem, kako je treba ščititi v različnih državah. Prosim, 15 minut imate. Hvala, hvala so predsedujočim. Hvala posebnemu svetovalcu in drugim članom odbora. Veliko čas mi je, da ste me povabili sem, da lahko spregovorim danes. Začel bom z eno človeško zgodbo, kajti včasih, ko se pogovarjamo o teh idejah, pozajmo, da, gre, da dejansko zadeva ljudi. Lani septembra so me prosili naj na TV Al Jazeera govorim o določenem primeru in kot prejšnjih petih letih sem uh, hotel napisati SMS uh, v čiščini kolegom v Alepo, kakšne nove informacije imajo. In takrat sem ugotovil, da so prav vse ljudi takrat že razselili ali pa so umrli v Alepo. In takrat to je bil zelo strezit, streznitveni uh, trenutek, kajti kot je povedal gospod Šimonovič, so zdaj to temni časi. Danes je pravzaprav svetovni dan uh, Eh, beguncev in 65 milijonov ljudi danes je razseljenih zaradi konfliktov, zaradi pregona in tako dalje. To je verjetno najvišja številka po drugi svetovni vojni. In če pogledamo globalno, vidimo, da uh, mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic, da je skos pod nadzorom. Bombardirajo bolnišnice, civilisti umirajo v konfliktih in tako dalje. Več kot 80 odstotkov globalnih humanitarnih virov se danes porabi za reševanje problemov oziroma posledic človeških problemov. Uničevalna moč uh, konfliktov v Južnem Sudanu, Iraku, Jemnu sedaj je pravzaprav skoraj da preveč za mednarodno skupino, tako kot so bile preveč za mednarodno skupnost vojne v nekdanji Jugoslaviji v 90-ih letih prejšnjega stoletja. In nič drugega ni bolj omadeževalo ogled OZN kot to, da bi ustavila grozodejstva v, od Ruande do Sirije danes. Množično pobijanje civilistov je v, kra, v močnem nasprotju za mednarodno skupnostjo in spodkopuje, spodkopava temeljna načela OZN. In nekatere držav, naj povem, da v nekaterih državah Evropske unije imamo sedaj ksenofobijo, uh, uh, tukaj se zaničuje begunce, če dalje več je populizma, če tudi Evropska unija velja za največje območje, uh, kjer vlada mir. In naj še omenim, da je bilo treba izumiti besedo genocid, da bi se razumela, kakšna grozodejstva so bila storjena v času nacizma in tudi v um, Srebrenici so se dogodila to vrsta množična grozodejstva, kar je dokazalo, da nobena država ni imuna na nje, ampak to nas mora opozarjati in tudi o, vplivati na naše ukrepe, kajti vseh teh časih, odkar je bila eh, sprejeta odgovornost za zaščito leta 2005, eh, je, smo ukrepili svoje razumevanje o metodah in ukrepih, s katerimi lahko spodkopavamo politiko mačet, eh, vojn smrti, in tako naprej. Tako da sedaj moramo dejansko se zavezati, da vse države pravzaprav sedaj razumejo ta abstraktni koncept, da prebivalstvo ščitijo pred vojnimi zločini, etničnim čiščenjem, genocidom in uh, tako dalje. Deli medijev so napovedali, da bi uh, naj v Siriji bilo splošno grobišče. Dejstva kažejo drugače, kot so omenili nekateri od prejšnjih govornikov, pet let pred 2001 do intervencije v Libiji je bila R25 omenjena le v štirih resolucijah eh, Varnostnega sveta v štirih letih, od, od tlej pa je eh, s, eh, Varnostni svet sprejel 54 resolucij, ki se neposredno sklicujejo na to načelo in te resolucije vključujejo slonokoščeno obalo, Jemen, Darfur, Južni Sudan in tako naprej. Torej, To vrstno načelo je zelo vplivalo na Srednjo Afriško republiko in slonokoščeno uh, obalo, vendar pa tukaj eh, ne beležimo samo uspešn, eh, uspehov in to, kar se dogaja v Libiji, kaže, da moramo še naprej zelo eh, paziti, kako se ta načela uporabljajo in da se ne zlorabljajo. Ampak pravi izziv za mednarodno skupnost danes je, da brani vse človekove pravice in humanitarne norme in intenzivnost trenutnih konfliktov in reševanja begunske krize je je tisto, zaradi česar je R2P še pomembnejša. Dovolite, da povdarim tri področja, kjer moramo najbolj ukrepati in kjer lahko parlamentarci naredijo uh, največji otis. Prvo je preventiva. Preventiva je v, samem, v sami srčiki načela R2P in Evropska unija še naprej igra izjemno pomembno vlogo pri uh, izkoreninjanju globalne revščine. Uh, Tukaj se uporabljajo trajnostni uh, razvojni cilji in s tem lahko izboljšamo uporabo urodi za uh, blaženje konfliktov, socialne marginalizacije, sporov glede virov in tako naprej, vse to, kar um, ogroža ranljive eh, skupnosti. V Burundiju in Mjanmaru vidimo, kako težko je včasih zgodnje uh, opozarjanje pretvoriti v preventivno delovanje. Kljub temu smo od leta 2005 spremljali tudi razvoj um, mednarodnih struktur za preprečevanje množičnih grozodejstva. Tudi države so okrepile svoje lastne strukture, tudi varnostni svet oziroma uh, um, svet za mir v Gani. In 45 držav članic, torej četrtina članic OZN je doslej imenovalo kontaktno točko za R2P. V zadnjem letu smo k tej eh, mreži eh, priključili Peru, Kambodžo, Kanado, Romunijo, Južno Afriko, Vzhodni uh, Timor in tako naprej. Od maja letos od, je uh, 28 držav članic imenovalo tudi kontaktne točke, tako da je sedaj Evropska unija tudi prva regionalna organizacija, ki se je pridružila tej globalni mreži R2P. Pravzaprav bi spodbudil še preostalih pet držav članic EU, da imenujejo te kontaktne točke. Prav tako pa pozdravljam tudi vlogo Evropskega parlamenta pri preprečevanju množičnih grozodejstev. Lani junija je 184 uh, parlamentarcev uh, opravljalo uh, oziroma sodelovali v konferenci mreže, ki preprečuje grozodejstva. In ta mreža pravzaprav uh, zagotavlja tudi, da se izvaja to načelo zelo strogo in rigorozno. Upam, da bo več parlamentarcev se še pridružilo tej skupini. Prav tako je Evropski parlament sprejel več resolucij o številnih državah, kjer so civilisti izpostavljeni to vrstnim zločinom, vključno s Sirijo, Mjanmarom, Južnim Sudanom, Sudanom, Filipini, Jemnom, Centralno Afriško republiko, Burundijem, Somalijo. Mislim, da to dokazuje, kot je že omenil prijatelj, da evropski parlamenti vidijo uh, določene uh, težave na tem področju, ampak menimo, da je treba uh, terminologijo R2P vedno vključiti v to vrstne resolucije, kadar je to primerno. To se je naprimer že zgodilo v resoluciji glede položaja v Demokratični republiki Kongo, ki je bila predstavljena ta mesec. Prav tako bi omenil tudi revizijo delovanja Evropske unije in eh, eh, Evropske službe za zunanje delovanje. Menimo, da bi ESZD morala imenovati krizni organ, ki bo koordiniral odziv na krize in gradnjo miru. Prav tako se zavedam, da so evropski poslanci predani multilaterizmu. Evropska unija in države članice so največji donator v sistem OZN, tako prispevajo v redni proračun, kot tudi v mirovne operacije. Prav tako pa eh, priznavam, da je bil podpi, podpisan tudi konsens o razvoju v evropskih ustanovah eh, in to je podpisala tudi visoka predstavnica in ta dokument povdarja eh, trajno podporo Evropske unije pri preprečevanju množičnih grozodejstev in pri izpolnjevanju načela odgovornosti za zaščito. Ko pa uh, preventiva spodleti in se zgodijo to vrstna grozodejstva, moramo takoj ukrepati. Ta prvo seveda z varovanjem miru in zaščito. Treba je omeniti, da 10 od 16 trenutnih misij vključuje tudi um, mandat zaščite, to pomeni kar 95 odstotkov vseh eh, mirovnikov. Torej, eh, mirovniki so v osredju zagotavljanja tega načela in pri velikem številu držav so eh, ti mirovniki še naprej na prvi liniji ampak seveda eh, zahteven, se zahteva določen čas, več mesecev, preden se opredeli in do, dodeli tak mandat. In v tem času se potem uh, izgubi veliko življenja. Mirovnikov, naprimer, v Južnoafriški republiki ni bilo eno leto kasneje, uh, en, eno leto po začetku konflikta, ko je bilo 80% muslimanskega prebivalstva že pobitega. Uh, Potem glede zaščite civilistov, to načelo je uh, direktno vezano na R2P in več držav oziroma velik držav zagotavlja polovico uh, mirovnikov, 40 držav je uh, podpisalo to deklaracijo in eh, te zagotavljajo več kot polovico vseh mirovnih enot. Evropska unija še naprej zelo pomembno finančno prispeva k mirovnim eh, operacijam, ampak po zadnjih številkah je treba vedeti tudi, da nobena država članica Evropske unije ni med glavnimi 20 državami, ki prispevajo policije ali enote. Italija je prva na 21. mestu, ampak sedem držav članicih pa je med 50 eh, najbolj uh, Eh, državami, za, ki največ prispevajo. Torej, mislim, da bi morala Evropska unija mehko pritiskati na države članice, da zagotavljajo eh, to načelo pri mirovnih operacijah. Februarja lani je parlament sprejel soglasno resolucijo, ki priznava eh, sistematično pobijanje ISIS-a etničnih in verskih manjšin in je to opredelil kot genocid. Poleg tega je ta resolucija pozvala državo članico na zagotovijo preventivo in eh, pomoč, ključno za vojaško, za vse skupine, ki jih ogroža ISIS. Prav tako pa tisti, ki um, pravi, da tisti, ki eh, grešijo to vrstne eh, zločine, da bi morali biti pravzaprav pre prevedeni pred roko pravice imamo veliko opazovalcev in vojakov ki, iz Evropske unije, ki pomagajo usposabljati um, uh, osebje v tistih državah, kjer so se to vrstna grozodejstva zgodila. Sedaj pa še glede nekaznovanosti, potem, ko so se grozodejstva že zgodila. Torej, odgovornost je treba vključiti v izobraževanje. To je ključna komponenta tega boja, če želimo, da dejansko kaže svoje plodove. In Evropska unija tukaj je najmanjša najmočnejša uh, regija, ki priznava dan spomina na holokaust. Hkrati pa moramo spodbujati države, da uh, pomagajo pri obnovi po konfliktu. Uh, To je bistveno. Uh, drug velik izziv pa je izziv boja proti nekaznovanosti. Mednarodno kazansko sodišče je še vedno najpomembnejši organ, ki se bori proti nekaznovanosti in glavni uh, generalni tožilec je pravzaprav tisti, ki mora zagotavljati uh, odgovornost za zaščito. Vemo, da je to vrstna naloga potem nalezljiva in se morda lahko prenese tudi na druge organe. V Kambodži in Argentivi v Senegalu in tako naprej opažamo obetavne um, trende in tudi v OZN se razvija mehanizem za preiskavo grozodejstva v Siriji, vendar pa moramo zagotoviti, da se bo mednarodno pravo dosledno upravljalo in tukaj pozivam Evropski parlament naj spodbudi Irak, naj um, spostavi mednarodni mehanizem, ki da se bodo preiskali in ohranili dokazi glede grozodejstva, ki so jih zagrešili pripadniki iz ISIS-a v Iraku, tudi nad Jezidi. Začel sem Sirijo in tudi tam bom končal. Ko sem uh, dobil sem, uh, eh, SMS od Kalida uh, eh, 24. septembra lani, sredi najhujših dni uh, zračnih napadov strani uh, surske, uh, sirijske vlade in uh, Rusije. Napisal je, a lepo umira, če bodo še naprej zračni napadi potekali, bomo vsi umrli. Prosim, pomagaj nam ljudje štejejo in parlamenti, pa tudi ust, uh, vladne ustanove so pomembne. Prav tako so pomembne zamisli. Težki časi so danes. E, vsi se trudimo, da bi branili človekove pravice in humanitarne norme, ki so bile razvite v stotih letih. Skušamo zagotoviti, da bodo še naprej uh, pomembne, da bodo uh, prinašale koristi za ljudi v Sudanu, v Burundiju in tako naprej. Ljudje tam Eh, ki so zagrozili grozodejstva, si ne bi želeli ničesar bolj, kot da bi se vrnili v svet brezbrižnosti in nekaznovanosti. Zakaj je prišlo do načela R2P? Ne zato, ker bi svet potreboval naslednjo kratico. To se je zgodilo zaradi Rwande, Srebrenice, Darfurja in R2P je nastal zaradi tega, ker se je mednarodna skupnost če dalje znova eh, soočala z realnostjo množičnih grozodejstva in se je morala odzvati. In eh, mednarodno skupnost bodo, bo, sodili glede um, njenih sposobnosti, da to vrstna grozodejstva preprečuje. Naša obveznost je, da se še naprej borimo za dosledno in očinkovito izvajanje načela RDVP v Kongu, v Južnem Sudanu, v Mjanmaru in drugod mislim, da je vedno treba povezati to, eh, okrepiti to vezivo med ljudmi, idejami in ukrepanjem. In mislim, da ta Evropski parlament, ki zastopa toliko ljudi, lahko kaže, kakšen napredek je mogoče doseči, če zamisli ustanove in posamezniki dejansko zahtevajo, da se eh, prevzema kolektivno odgovornost za načelo odgovornosti za zaščito. Also very much for your very passion. Hvala lepa za te zelo jasne, strasne izjave. Hvala vsem trim, da ste nas spomnili na to, kar je vedno potrebno, da moramo spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ko gre za mednarodne pravice in v številnih državah šele razvijamo te politike. Preden bom dala besedo gospodu Liflju, bi ga pozdravila, pa odpiram razpravo tudi za člane Afeta in odbora Drua. Imamo nekaj časa za vprašanja. Gospod Puhna, še kdo mogoče? Kolega. Hvala lepa. Navezal bi se na to, kar smo sedaj slišali na koncu. Zdi se, da je tu kar nekaj vrzeli med resolucijami OZN in praktičnim izvajanjem. Kajte tu imamo toliko odločitev resolucij brez posledic. Recimo pri Gazi, na Zahodnem bregu in v številnih drugih primerjih to prav tako vidimo, ne le v teh dveh. Kaj pa kurdska odzemlja? Ker so ljudje bombardirani v mestih, Če greste na ulico, vas ustrelijo in ni nobenih odzivov na to. No prav gotovo moramo zapolniti to vrzel in se posvetiti praktični vključitvi. In tu mislim, da OZN ne more delovati primerno. Kaj lahko mi storimo? Bomo slišali vse izjave, gospa Vržja? Merci. Hvala gospa predsedujoča. Tako kot številni drugi, ki se zanimajo za človekove pravice, spoštovanje teh pravic njihovo učinkovitost, sem vedno menila, da je bila ta tema nekaj zanimivega in bistvenega. Predvsem izvajanje. Tu vidimo kar nekaj problematičnih vidikov. To se slabo razvija. V določenih trenutki smo videli celo obup glede tega, ampak nasplošno se to slabo konča, ključno zrabo sedmega člena listine. No, rada bi prosila ene in druge, da naredite to pravo bolj učinkovito in kateri bi bili prvi ukrepi? Kaj bi bilo prvo, kar bi morali storiti? Mislim, da imamo tu pravne vidike, pa tudi politične vidike. OZN se sooča z določeno blokado. Kako bi lahko to presegli, to blokado? Kako bi lahko pravno skušali napredovati? Kaj bi lahko Evropski parlament storil poleg teh lepih resolucij tu?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 Hvala za vaša pojasnila. Na tem sestanku, ki ga imamo danes skupaj, zastavil bi vam vprašanje o nekaterih nedavnih dogodkih, povezanih s konflikti v Siriji, Iraku. Potem imamo tu begunska taborišča v Turčiji, v Libanonu. Recimo, vzmimo si ta primer Turčije. Če so naše informacije prave, potem vidimo, da je prišlo do ustavitve vale beguncev v trenutkih, ko je situacija v teh taboriščih postala neznosna zaradi pomankanja finančnih sredstev. Torej, prepolovili so prehranjevanje in potem je prišlo do tega begunskega vala. Ljudje so se odločili, da se bodo sami rešili, da bodo rešili svoje bližnje. in odločili so se pričkati morje, veliko jih je tudi umrlo, ko so skušali doseči turško obalo oziroma grško obalo. In v tej vojni smo videli tudi etnično čiščenje manjšin, potem smo večkrat videli, imeli sestanke s predstavniki manjšin, jezitov, kristijanov, Siriju, Iraku. Opisali so nam te dramatične dogodke, katerim so bili priča. Parlament je večkrat potrdil, da gre za zločine na človeštvo kar je treba dokumentirati in kar je treba ocenjevati na podlagi mednarodnega prava. Ampak imel bi še eno vprašanje za vas. Kako je s to odgovornostjo zaščite? Kolikšni meri je to nasprotju s pravo realno situacijo v taboriščih? beguncev v Turčiji. Kajti tu vidimo potem tudi vse te negativne posledice. Ampak tu imamo tudi še en pojav, ki je povezan s tem, z našo problematiko in to je hibridna vojna. Hibridna je zato, ker gre tu za poseganje druge države, v delovanje ciljne države, ni pa uradnega priznavanja tiste države, ki poseže v situacijo. Kako bi torej lahko predelili te akterje, ki so odgovorni za mednarodno pravo? Kajti v Ukrajini imamo recimo milijon in pol notranje razseljenih oseb, ki so zapustili Donetsk in Lugansk. Kakšen je vaš pristop glede imenovanja odgovornih akterjev, to glede na to doktrino, ki se izvaja? Hvala, kolega, tukaj še ste lahko kratki. Köszönjük szépen ezt az izgalmas. Hvala lepa za eh, te zelo zanimive predstavitve. Hvala za to obravnavo. V Siriji in Iraku smo videli, da v teh primerih, ko pride do izbruha vojne, so mednarodni forumi nemočni, ne morejo storiti nič. Isto smo videli tudi pri armenskem genocidu, pa tudi pri genocidu v Srebrenici. Nihče ni mogel storiti ničesar, pozneje pa smo slišali obžalovanja in kritike glede te situacije. Recimo, Sam sem član Evropske platforme za obeležitev dogodkov in mi bi radi preiskali zločine v času komunizma, tako kot je bilo to na Nuremberškem sojanju, ko so sodeli nacistom. Pri komunizmu pa ni bilo takšnega sojanja. Tudi tu v Evropski uniji nismo bili deležni prave podpore, kljub dejstvu, da je leta 2009 Evropski parlament sprejel odločitev, da bo deloval s pravnimi sredstvi pri teh vprašanjih. Odgovornost ščitenja. To načelo je najpomembnejše. Pomembno je, da imamo takšna načela in vse, kar lahko storimo, je, da to jemljemo vedno bolj resno in da jemljemo vedno bolj resne korake, zato da lahko izvršujemo to odgovornost, da lahko ščitimo. Mi smo res zelo hvaležni za vaše delo na tem področju. Mislim. Hvala, gospod Tukeš. Sedaj pa mislim, da gremo lahko naprej na tak način. Gospod Leflek bo podal svojo izjavo, potem pa mislim, da ste vsi slišali vprašanja in potem boste na koncu odgovorili. Gospod Leflek. Hvala, predsedujoča. Pravičujem se, ker sem prišel pozno, ampak bil sem na drugi konferenci, ker sem prav tako imel predstavitev. Zelo sem vesel da sem vseeno lahko tu in da se lahko pridružim dobremu prijatelju Ivanu Šimonoviču, Simonu Adamsu, profesorju Davidu in drugim v tom panelu. Hvala za to priložnost. Zelo sem vesel, ker sem tu. Prvič imam priložnost nasloviti Evropski parlament glede vprašanja odgovornosti ščitanja prebivalstva to počnem kot uh, namestnik generalnega sekretarja v Evropske službe za delovanje, sem pa tudi kontaktna točka za zaščito in to vlogo upravljam že od leta 2016 in pozdravljam vse te nove izzive, tako da lahko vidimo, kako povezati vse te politike, da to lahko pomaga pri tem koristnem delu Ivana Šimonoviča in drugih kolegov na ravni OZN-a. Na različne načine želimo vključiti odgovornosti ščitenja in preprečevanja grozot v zunanje dejavnosti Evropske unije. To je del prioritet Evropske unije v OZN in to je bilo ponovljeno vsako leto v Generalni skupščini. Vse od leta 2005 se to ponavlja, da vidimo, kako to operativno izvajati. Verjetno ste danes slišali določene vidike. Vidim, da je to odraženo tudi v zastavljenih vprašanjih. Mi se trudimo to storiti na tri različne načine. Verjetno se bo to slišalo zelo birokratsko, ampak to je verjetno zato, ker smo birokracija in Evropska unija tako izvaja svoje politike. Najprej preko razvijanja, krepitve in prenašanja političnih zavez za te odgovornosti ščitenja teh odgovornosti, da preprečujemo izvajanje grozot. Drugič, ta koncept moramo vključiti v naše zunanje dejavnosti in tretjič, spodbujati moramo tudi ozaveščanje med dejavnimi in deležniki. Prvo, glede politične volje. Tu gre za to, da ima naša politika danosežne učinke. Ta vidika je treba poudariti v našem delu zlasti v delu visoke predstavnice, zato da bi prispevali k preprečevanju konfliktov, k medijaciji, da zbližamo različne strani, da se zavedajo svojih odgovornosti. Potem, če nam vse vide izvajati, ko se razplamtita kriza, potem je treba upozoriti vse akterje, države članice, partnerje, na instrumente, ki jih imamo, politične, diplomatske, gospodarske, razvojne, humanitarne in tako naprej. Ampak, ko pridemo do te faze, kot smo žal videli večkrat in to smo tudi slišali v Siriji, Iraku, Jemnu in številnih drugih regijah, je mogoče prepozno, ali pa je preveč težko ustaviti storitev teh grozovitih dejanj. Torej, preprečevanje je pomembno in delovati moramo bolj učinkovito že prej, preden pride do tega. Zato smo se potrudili, da bi razvili evropski sistem opozarjanja pred konflikti. Tu sodelujemo z OZN-om da bi lahko že vnaprej ugotovili, kdaj bo prišel tega, da bi videli, kako uporabljati instrumente že vnaprej, toliko naprej, kot se le da. To je postal pomemben vidik pri naših različnih misijah na terenu, zlasti pri vključevanju te dimenzije zašite civilistov zelo aktivno v teh območjih, tako da bi delali na tem, da bi lokalni, nacionalni varnostni akteri v varnostnem sektorju poskrbeli za varnost civilistov, policija ali vojska, da se vsi zavedajo tega, da so dobro usposobljeni za izvajanje teh svojih odgovornosti. Potem pa naj spregovorimo o odgovornosti in o tem, kako lahko delamo na mednarodni ravni pri teh vprašanjih. Mislim, da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 da si ponovno pridobimo zaupanje teh ljudi, tega prebivalstva, ki je vključeno v nek konflikt. To lahko traja dolgo časa. Videli smo te primere, recimo v Latinske Ameriki, v Argentini, v Čileju, v Centralni Ameriki, po 15-20 letih se storilce privede pred roko pravice. Mislili so, da so zgradili požarne zidove tem prehodnem sistemu, ampak ne. Ta odgovornost ni prehodna, ostane, mednarodno pravo obstaja in ne gre nikamor. Odgovornost je nekaj, kar sem veliko krat obravnaval z Ivanom in z drugimi kolegi. Tu gre predvsem za te storilce, ampak gre tudi za tiste, ki naj bi ščitili, pa niso zaščitili. In to je pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati. Potem gre tu za kolektivno odgovornost. In to je najbolj neposredno prisotno za tiste v družbi, ki ne izpolnjujejo svojih odgovornosti ščitanja te družbe. Ampak eh, to presega ta vidik in tu gre predvsem za mednarodno skupnost. Zato smo tudi v Evropski uniji delali na tem, da bi podprli veliko različnih specifičnih ukrepov, Seveda to ne pomaga takoj, ampak to je pomembno v prihodnosti, recimo, če si pogledamo sirijsko krizo. To, da sodelujemo s Komisijo za mednarodno odgovornost in pravosodje za zbiranje dokazov in tu je treba seveda prispevati k oblikovanju novih sistemov v Siriji, da bodo ti sistemi pravični, nepristranski. In treba je poskrbeti za to, da se dokazi zberejo, da obstajajo za to, kar bo prišlo v prihodnosti. Mogoče ste videli v nekaterih nedavnih dokumentih, da so ti elementi, koncepti bili vključeni v naše politike, naše orodja, odgovornost ščitanja, preprečevanje grozovitih dejanj To je prisotno zdrasti v globalnih strategijah visoke predstavnice. To, kar je bilo predstavljeno lansko leto, je nasledilo sporočilo, da bi gradili odpornost družbe, da bi bili odporni na različne konflikte, da bi preprečevali grozovita dejanja. To je seveda pomemben element, zlasti v novem konsenzu o razvoju, da bi pročili tudi to dimenzijo, varnost in stabilnost preprečevanje je bilo vključeno v vse to in to je pomemben vidik tega. To so ta področja, ker se veselimo sodelovanja z našimi partnerji v OZN-u, da bi videli, kako na najboljši način operativno izvajati vse te vidike. To pomeni tudi zelo konkretno z razvijanjem orodij, ki jih lahko uporablja naše ekipa, naše kolege z držav članic na terenu, da lahko gotovijo, kje imamo šibke točke, občutljive točke in kaj lahko storimo s političnimi instrumenti, katere lahko povežemo, da bi reševali ta vprašanja, da bi lahko prenesli to znanje v konkretne ukrepe pri preventivnih dejavnostih v različnih kontekstih, ko se to lahko pojavi. Še nekaj besed za konec, zlasti v povezavi s temi vprašanji, ki smo jih slišali tu. Najprej glede tega razočaranja, s katerim smo se srečali zaradi pomankanja pravega razvoja, odgovornosti, da bi ščiteli v zadnjih 10, 12, 15 letih, vemo, da bo to zelo dolgoročen projekt, vemo, da bo veliko ovir, ampak če bomo imeli dovolj znanja, če bomo oblikovali nove načine skupnega sodelovanja, če bomo iskali nove načine kombiniranja naših instrumentov in, tu se vračam sedaj na vprašanje odgovornosti, če bomo zelo jasno rekli celemu svetu, da tisti akteri in tisti, ki posredno sodelujejo, bodo odgovorni za svoje delovanje ali nedelovanje in da je to ta odgovornost, ki ne izgine kar tako, ker gre za mednarodno pravo in to ne bo izginilo kar tako. V prehodnem sistemu to ne bo izginilo. In tu smo bili tudi kar uspešni. Recimo, naj osvetlim en primer, ker je časa malo in sicer mirovni proces v Kolumbiji. Kolumbija je podpisnica rimskega statuta. Predsednik Santos je od samega začetka mirovnega procesa jasno rekel, da bo podpisal le takšen mirovni sporazum, ki bo skladen z ICC. In pogajalci so se večkrat srečali z ICC, da bi videli, če je vse kompatibilno s tem, kar je predpisano v rimskem statutu. Da lahko sodišče opravi svoje delo, ko in če je to potrebno. In to se ne bi zgodilo brez tega statuta. To se ne bi zgodilo, če ne bi verjeli v to odgovornost ščitanja. Torej, ne smemo pozabiti na to, da imamo tudi pozitivne primere. In še res nekaj za konec. Omenjali ste situacijo beguncev, zlasti v Turčiji in Libanonu? Sveda, ne želim tu olepševati stvari, ampak mislim, da je pomembno reči, da Turčija, Libanon in Jordanija res delujejo. Te države so prevzeli izjemno odgovornost in ščitijo te države ljudi, ki so bili prisiljeni oditi svojih domov v Siriji. To je izjemno veliko breme. To si zasluži naše spoštovanje in zato sodelujemo z njimi. Zakaj je prišlo do nenadnega vala beguncev? To lahko obravnavamo na dolgo in široko, mogoče zaradi pomankanja hrane. Imeli smo tudi druge vidike, če si pogledamo dejanski razvoj tega konflikta in nekatere druge pomembne dogodke. Tu gre tudi za aktivno deležbo nekaterih zunanjih strani, kar je pač spremenilo perspektivo tega konflikta. Verjetno je to še bolj vplivalo na to situacijo, kot pa pogoju v samih taboriščih. To je drugačna odgovornost ščitanja. To so ljudje, ki niso prejeli zaščite, ki si jo zaslužijo doma, v svojih skupnostih, v svojih družbah. In mi, Evropa, Turčija, Jordanija, Libanon in drugi, moramo storiti to, kar lahko storimo, kar moramo pravno storiti po ženevski konvenciji, ker je to tudi naša moralna odgovornost, da jim pomagamo in jih podpiramo. Ampak to nikakor ne pomeni, da tu nimamo temeljne odgovornosti tistih, ki so pustili, da so ti ljudje sploh morali oditi od svojih domov. Hvala. Hvala, gospod Lefle. Sedaj pa še zadnji krok odgovorov na vprašanja. Tri minute. Imate na voljo gospod Šimonovič najprej. Hvala lepa bom strnil ta vprašanja v skupine. Bistvo vprašanj se je nanašalo na reakcije pri sedanjih izzivih v določenih situacijah v državah, kako delovati učinkovito pri izvajanju odgovornosti ščitenja. Mi se soočamo s takšno situacijo, ko imamo globoke razkole v varnostnem svetu. Te ločitve se krepijo zaradi nacionalnih interesov članov, zlasti stalnih članic. Ni čudežne rešitve, glede tega, kako to rešiti, ampak lahko pa vršimo pritiske, recimo, zakaj gre za to idejo, da imamo letne razprave o odgovornosti Varnostnega sveta za prepečevanje grozovitih dejanj. Gre za to, da ustvarjamo pritiske, če je to odprta razprava, če tu izpostavimo člane varnostnega sveta, če jih pozovemo k odgovornosti, da pomagajo ljudem, gre tu tudi za odgovornost drugih držav. Potem imajo tu člani varnostnega sveta svoje odgovornosti, da izvajajo določene funkcije. Če tega ne izvajajo in upravljajo, potem jih je treba spomniti na to. Tako kot gre za odgovornost ščitanja, ta je šla iz tragedije o Srebrenici in Ruandi. Sedanja razprava mora biti vodena s temi tragedijami v Libiji, pa tudi v Siriji. Torej, potrebujemo odgovornost v varnostnem svetu za dejavnosti, kot tudi za nedelovanje. Slišali smo vprašanje o tem, kaj lahko storijo poslanci. Poslanci so posod pomembni akteri ki spominjajo na odgovornosti vlade v evropskem sistemu. Tu je treba spomniti tudi druge institucije, kaj morajo početi. Zelo sem vesel, ko slišim, da imamo ta odstavek, ki ga boste vključili v vašo resolucijo, ker boste priporočili svetu, kaj naj izvajo v okviru teh razprav generalne skupščine OZN. Naj vas spomnim, na resolucijo iz leta 2013, na ta dolg seznam ukrepov, ki ste ga sestavili, takrat ste to upoštevali, nekatere ste izvedli, tu vidim živ dokaz, ki sedi ob meni, torej to je imenovanje fokusne točke, ampak imamo še nekaj ukrepov, ki jih moramo izvesti. In kot so mi povedali prej, Mogoče boste imeli letne razprave o preprečevanju grozot, mogoče boste uporabili nekatere sedanje razprave, ki so na dnevnem redu, da bi obravnavali oceno tvegan, kot tudi rabo virov. Torej, zelo dobro je, da nas je Simon spomnil tudi, da je danes beležimo dan beguncev. Pomembno je povezati preprečevanje grozovitih dejanj in pretoke beguncev. Torej, to pomeni, da mora biti to prednostna naloga tudi pri dodeljevanju vero. Hvala in če smem reči, veliko zadovoljstvo je bilo, da sem slišal vaše besede, da želite, da z vami delim mojo predstavitev, kajti to mi je zbudilo upanje, da bomo imeli tudi nadaljne ukrepe. Seveda, seveda bomo imeli tudi nadaljno razpravo. Mislim, da ste vsi imeli zelo podrobna priporočila. Profesor David, ali ste lahko kratki, prosim? Oui, pas, pas problème, le... Euh, ja, ni problema, gospa predsedujoča, bom kratek. Dejstvo je, da je to precej klasičen problem, ki je povezan z učinkovitostjo mednarodnega prava, predvsem, ko se soočamo s temi večjimi grozotami. Vedno obstaja možnost, da ukrepamo tudi sedmo poglavje listine Združenih narodov omogoča varnostnemu svetu, da stori veliko, ampak potem je treba še uspeti varnostni svet in člane prepričati, pa jo. Če se spomnite tragedije v Ruandi, izjemno enostavno je bilo takrat ukrepati, izjemno enostavno. Nekatere države, tudi Belgija, so potem pritisnile na Združene narode, da so se omaknili iz Ruande. To je bil res velik škandal. Najprej je bila Belgija krona na slavo, potem pa sramoto zaradi teh dogodkov, ampak ne moremo stati ob strani in pustiti, da se stvari kar dogajajo. Res pa je, da se pogosto stvari ne odvijajo. Pogosto ukrepamo zato, da oblikujemo varnostna območja, ne da preprečimo vojne. Begunci so zdaj ključni, s katerimi se ukvarjamo. Kaj se je dogajalo v preteklosti, naprimer v Ruandi, ko so izvedli pravi masakr nad zaposlenimi Minuaka v Ruandi, ker so imeli pač na nasprotni strani v rokah hotel. Ampak vseeno pa smo uspeli takrat rešiti več kot 2000 življenj. Stvari so izvedljive. Sirija je veliko bolj kompleksen uh, primer kot Ruanda. Ruandi sicer nismo storili veliko, ampak preteklost je pač tu tudi zato, da se iz nje nekaj naučimo. Lahko storimo kar precej stvari, diplomacija, tudi diplomacija, ki se vodi na hodnikih Združenih narodov, je pomembna, tudi strokovnjaki, ki sedijo v kafederiji v Združenih narodov, lahko premaknejo zadeve, imajo vzvod in včasih nam dejansko uspe. Thank you, professor David. Hvala lepa, profesor David. Še doktor Adams. Thank Še enkrat hvala lepa. Hvala lepa tudi za povabilo. Že prej bi moral omeniti, da sem vesel, ker ste organizirali to avstralsko-južnoafriško vreme za čas mojega obiska. Kaj lahko storimo, da zakrpamo ta razkorak med besedami in dejanji? Omenili ste Ruando, Sam sem imel to dvomljivo čas, da sem delal v Ruandi po genocidu in vedno znova smo strani preživeli genocida slišali, zakaj ste pustili, da se je to zgodilo. Oni so imeli občutek, da smo pustili, da se je to zgodilo, zato ker je bila Ruanda tako daleč od tistih delov sveta, ki so pomembni, ker je majhna država brez nafte in da je bila pač zato nepomembna. Situacijo bi primerjal s tisto 20 let kasneje v Centralnoafriški republiki ko smo se pogovarjali v Varnostnem svetu Združenih narodov z veleposlaniki od Centralne Afriške republike, večina sploh ni vedela, kje se nahaja ta država, razen da so jim morda namignili, kje naj sploh začnejo iskati. No, čeprav je bilo zelo težko takrat Varnostni svet prepričati, da se premakne, kar zadeva Centralno Afriško republiko, smo skupaj s širšo humanitarno skupnostjo dosegli, da so tja poslali več tisoč mirovnih sil. Zgodnje upozarjanje, zgodnje ukrepanje je pomembno in parlament, kot je vaš, lahko tu igra izjemno pomembno vlogo. Pomembno je, da spregovorimo tudi v teh zgodnih fazah. Evropski parlament ne more sam razrešiti državljanskih vojen, lahko pa pomaga pri odgovornosti, pri pravici tudi trojni I. IM Združenih narodov je tisti, ki vam lahko pri tem pomaga. Mi želimo preprečiti situacijo, v katerih ljudje postanejo begunci ali prosilci za azil. Lahko uporabite tudi veto v Varnostnem svetu Združenih narodov, lahko pa tudi uh, države članice prisilite, da storijo več glede Sirije in tudi drugih držav. Naj zaključim z nečem, kar sem omenil že na samem začetku, ko sem podal predstavitev, ker se mi to res zdi ključnega pomena, bi to rad povdaril. Sam verjamem v te tri zamisli, ideje, institucije in posamezniki, kamor sodijo tudi poslanci. Vaš glas je izjemno pomemben, zato prosim, da ga še naprej uporabljate slišimo vas, kadar spregovorite in tudi podamo zgodnje opozorilo o posameznih državah. Potrebujemo vašo podporo in predano delo. Hvala. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem kolegom. Hvala lepa tudi gospodu Šimonoviču, profesorju Davidu in doktorju Adamsu. Hvala za te predstavitve. Nekatere od vaših pripomb bi lahko povzeli. Naprimer, Šimonovič je rekel, da bi lahko organizirali letno razpravo o grozovitih dejstvih, to je predlog, ki bi ga lahko podprli. Potem rekli ste, da ni nobene države, kjer ne bi prišlo kdaj pa kdaj tudi do grozovitih dejanj. Hvala lepa, da ste vi omenili, kako moramo preiti od dokumentov konkretnim ukrepom. Rekli ste, da svet posluša kadarkoli parlament ali poslanci spregovorijo. V to nisem najbolj prepričana, ampak dajmo se pretvarjati, da to drži. Vemo, da živimo v težavnih časih, da se soočamo s številnimi težavami. Sama se tudi zavedam, da moramo storiti več, kar zadeva Sirijo, Jemen in vse tiste ostale države upoštevati moramo tudi to, kaj se je zgodilo pred 22 leti v Srebrenici, kakšna grozovita dejstva so se tam dogajala. Ukrepati moramo, naša naloga, naloga politikov je, da ukrepamo. Hvala lepa vsem, hvala za obisk, hvala za vse pripombe. Se že veselim tudi nadaljnega sodelovanja. Še enkrat hvala.